10. Sedaj smo prišli do zadnje točke našega dnevnega eh, reda in sicer so to enominutni govori na podlagi člena 163 poslovnika in začeli bomo z gospodom Čakjem. Minuto. Najlepša hvala. Danes se najbolj uporablja izraz solidarnost. Ta izraz se uporablja tudi zato, da bi z njim omilili willkommens kulture. Ampak zakaj gre? Gre za ponovno naselitev eh, beguncev, ki so prišli v Evropi. Imamo pa še en izraz za izraz. Pomagati tistim, ki so se znašli v težavah, ne da bi sami bili za to krivi na Slovaškem eh, stavkajo eh, medicinske eh, sestre in eh, učitelji zaradi slabih delovnih pogojev. Moramo vedeti, kaj se dogaja v srednji in vzhodnji Evropi. Učitelji in eh, medicinske sestre zahtevajo od Evrope, da ni egoistična. Beg možganov ima negativni učinek v, Evropski, v osrednji in vzhodnji Evropi, ki zaostaja za zahodno Evropo in moramo ukrepati, preden bo prepozno. Hvala lepa. V Evropi je vse narobe z načinom, kako se sprejema politika. Po, politika ni stvar privilegije, politika je namenjena ljudem. V Romuniji, odkud jo prehajam, govorimo o eh, eh, rezultatih volitev, o volilnih okoličinah, namesto da bi govorili o socialni politiki, o tem, kako preprečiti marginalizacijo. Danes pa govorimo pred prazno dvorano, tukaj na plenarnem zasedeno. Upamo, da nas bo nekdo poslušal jutri. Zato moramo spremeniti način mišljenja in prepričan sem, da to lahko storimo. In če hočemo to narediti, moramo spremeniti mehanizme in e, cilje. Ljudje izgubljajo potrpljenje, sedaj moramo prikazati rezultate in prvi korak je eh, evropski načrt strateških investicij, ki mora biti bolj konkreten in ki mora vključevati tudi majhna in srednja podjetja, zato da bo prišlo do gospodarskega oživljanja Evrope. Gospod Jurek. Evropska komisija se je trenutno odločila za pregled moje države. Tudi nas, tako kot Mačarsko, obsojajo, da kršimo eh, vrednote Evropske unije po drugem členu pogodbe. Ampak kakšen je namen tega pregleda? Vidimo lahko, kaj se je zgodilo po eh, incidentih v Kölnu na silvestrski večer. Ponova dejstva, vidimo stvari, ki so povsem v nasprotju z evropskimi vrednotami. Kaj se je zgodilo s pravno državo? Kaj se je zgodilo s svobodo govora? Kako se to povezuje z incidenti v Kölnu? E, zakaj je policija ravnala tako, kot je? Ka, e, kako je to povezano s pravicami manjšin? kaj imajo pravice manjšin skupnega s to politiko. Sedaj moramo vsi razmisliti o tem, vsi uh, moramo razmisliti, zakaj pri, gre pri tem kampanji. Hvala lepa. Gospa Bilbao Barendika. Gracias, presidenta. La cerilla compacta de ese estado en el País Vasco ha anunciado un cese indefinido de la actividad de una planta innovadora, flexible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 madame la predsedujoča komisijo pozivam da ukrepa v zvezi z jedrsko elektrarno v kataloniji načrt je, da naj bi to elektrarno spet zagnali in da bi delovala več kot 15 let. Tako bo Evropska unija ogrožena. To predstavlja grožnjo varnosti. Nekaj vlog je, da bi revidirali stanje dveh reaktorjev, čeprav bi jih morali veliko ustaviti, podobno pa velja tudi za reaktorje v Belgiji svet za jedrsko varnost in Euratom prosimo, da zadevo preuči Garonja. Zapomnite si to ime. Ne smemo poskrbeti, da bo to nova Fukushima. Hvala, gospod Terikabras. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 28. oktobra je plenarno zasedanje sprejelo resolucijo o evropski državljanski pobudi. Sam sem delal kot poročevalec v senci zelenih, zato ker nismo obravnavali ključnega vprašanja nadaljevalnega ukrepanja. Tri od 50 pobud so ospele in nobena ni vodila do zakonodajnih sprememb. Zato je nadaljne ukrepanje zelo pomembno. Poleg tega smo dobili zelo slabe novice. Namreč komisija meni, da je Evropska državljanska pobuda grožnja, protestiram proti temu in zahtevam, da se zadeve popravijo čim prej. S tem komisija podpira euroskepticizem. Evropska komisija s tem sama napada evropski projekt. To je res neverjetno. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Korao na Siciliji, kot v številnih regijah sredozemlja, je kmetijstvo zelo dobro razvito. Pomislite samo na pomaranče, paradižnik ali pa na to čudovito olivno olje, ki vam ga zdaj le kažem. To je res čudovito. Kakorkoli že Evropska unija pa bo poskusila uničiti to kmetijstvo, namesto da bi ga poskusila zaščititi. V pogodbi z Marokom so predlagali celo, da bi povečali uvoz olivnega olja iz Tunizije. Mislim, da je ključnega pomena, da sredozemske države v parlamentu sedajo skupaj. Zavarovati in zaščititi moramo proizvajalce. Zaščititi moramo interese lokalnih državljanov. Hvala. Gospod Rebega. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Jasno je, da se moramo skupaj boriti proti terorizmu in eh, zaščititi moramo zunanje meje. Avstrija je začasno nehala izvajati šengenski sporazum, Grčijo pa naj bi celo izključili zato ker ne upravljajo ustrezno z tokom migrantov. To ogroža šengensko območje. V prihodnih mesecih sem prepričan, da bodo tudi druge države storile podobno. Romunija je izpolnila vse pogoje za pristop, pa vendar so jo skupaj z Bolgarijo zavrnili. Vseeno pa je treba sprejeti kvote, ki jih nalaga Evropska unija. Kaj bo Evropska unija naredila za ti dve državi in kakšen pristop naj ti dve državi sprejmeta? Dolga leta smo se poskusili pridružiti Schengenu, zdaj pa je Schengen zelo ogrožen, pa še vedno nas ne spustijo zraven. Razloge so zelo bizarni, zato me zanima, ali lahko kdo pove, ali bo Romunija zdaj dobrodošla v šengenskem območju. Hvala, gospod Korvin Mike. Hvala lepa, gospa predsedujoča spregovoril bom o stanju Evropske unije in stanje o Evropske unije je najlepše videti po stanju v plenarni dvorani. Nekdo je pred kratkim rekel, da bi morali Kitajcem pokazati, kako se najhitro razvije. Niče se ni začel zvijati od smeha po takšne pripombe. Gospe in gospodje, Kitajci znajo govoriti tuje jezike. In hmm. Kitajci so rumena rasa in so zelo inteligentni. Če slišijo, da mi podajamo takšne komentarje in nas želijo spremljati, potem pragotovo pokajo po šivih od smeha. Lepo bi bilo, če bi začeli govoriti tako, kot je treba, torej na ravni gospodarskega razvoja. In Evropsko unijo je treba uničiti. Hvala gospa Erans Garcia. Izvolite. Kolegice in kolegi, 19. januarja je bila zaprta tovarna Altadis La Rioja v Španiji in to brez napovedi. Zaradi tega je nekaj sto ljudi izgubilo delovna mesta, zaradi tega pa so seveda ogroženi tudi pogodbeni podizvajalci tega podjetja. Mislim, da bi komisija morala nekaj storiti v zvezi s tem. Tudi Evropski parlament bi se moral odzvati. Tudi vlada v Riohi je dejala, da podjetje ni ravnalo lojalno in pregledno, zato naj bi zdaj nekaj spremenili, vendar je to podjetje več kot 100 let delalo v moje regiji in to predstavlja veliko tveganje za to regijo. Hvala. Gospod Sani. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zdi se, da je nekaj sto teroristov paraliziralo EU, sejo strah in nezaupanje po Evropski uniji. To vodi do neenotnosti med vladami EU in te vlade zdaj tlačijo pravice in svoboščine svojih državljanov. Domneva je, da je to najbolj učinkovit način boja proti terorizmu. To pravgotovo ne drži. Desintegracija ni najboljši način za nižanje stopnje terorizma v EU. Je pa to pravgotovo način, da bodo vlade dobile preveč pristojnosti. Mačarska vlada to dobro ve. Pred kratkim so z ustavnim, ustavno spremembo uvedli pojmovanje teroristične grožnje. To pomeni, da lahko Orban 60 dni ali še več vodi po lastni vesti, zato ker pač vlada meni, da gre za teroristično grožnjo. Hvala, gospod Marijas. Gospa predsedojoča. Grki se borijo za preživetje. Trojka z demonsko politiko zadeve še slabša, tudi Siriza z novo vlado dviguje davke in tako naprej. Obdavčijo se kmetje, obdavčijo se proizvodi kmetov in tudi bančni računi se praznijo. Predeluje se sistem pokojnin in uh, ogroženi so v bistvu celi deli družbe, naprimer kmetje in samozaposleni spet je prišlo do nove godlje in 4. februarja v četrtek bomo imeli splošno stavko in želimo si, da bi trojko lahko končno pregnali iz naše države. Hvala, Bojlan. Pred sto leti je bila razglašena Irska republika kot država. Stoletnico bi morali praznovati in slaviti bi morali moške in ženske, ki so zaborili za Irsko. Fina Gael in člani Fina Gael sedijo tukaj, oni pa se želijo, da bi zgodovino izbrisale, ne samo figurativno, ampak dobesedno. Podreti želijo lokacijo, kjer so uporniki preživeli zadnje ure, preden so jih ubili. Želijo uničiti lokacijo, ki jo je naš muzej razglasil za najpomembnejšo lokacijo v irski zgodovini. Imperialni muzej v Londonu je razglasil to lokacijo za najbolj nedotaknjeno bojišče v Evropi. Želijo torej uničiti to zgodovinsko dediščino in to želijo nadomestiti z nakupovalnim centrom. To naj bi bil nek svetilnik neoliberalne agende. Zato želim tukaj povedati, da tega ne bomo tolerirali. Naša dediščina pripada vsem in jutri bom to predstavila tudi v svetu Evrope. Hvala, gospa Adinolfi. La Commissione Europea ha accusato il governo. Hvala lepa. Komisija je polsko vlado obsodila, da napada medije in pluralizem zaradi nove zakonodaje. Zato, ker lahko premije imenuje in odpušča ljudje, ljudi na področju radia in televizije. No, ko se je to zgodilo v Italiji, pa niso storili nič. Morda Italija tega ne ve, ampak Renci si je dal pristojnosti, da sam imenuje urednike TV postaje Raj. To je podobno fašističnemu režimu. Takrat so tudi nadzirali javno televizijo. Morda komisija ne ve, da lahko vlada zdaj izbira urednike. Tisti, ki se s tem ne strinjajo, izgubijo delovno mesto. To je veljalo za gospoda Pijačijo in gospoda Bulgara. Ne smemo biti tiho. Ljudje iz gibanja petih zvest pozivamo komisijo, da se oglasi. Ne smemo biti več tiho, gospod Papadakis. Hvala lepa, gospod predsedajoča. reforma sistema zdravstvenega oziroma socialnega zavarovanja v eh, okviru vlade Sirisa je v pripravi, ampak zatem stoji samo velik kapital strateške smernice Evropske unije. Pomenijo, da bodo propadli sistemi pokojnin, sistemi socialnega varstva in v spredju naj bi bili zasebni prispevki veliko prispevkov bo treba plačati, pokojnine se krčijo in zaradi tega bo prišlo do tega, da bi naj imeli vedno več zasebnega zavarovanja in to bo seveda vodilo v dodatno revščino. Skupaj z direktivo Solventnost 2 to pomeni, da bo to še slabše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 financiranje, naj omenim dialog na Dunaju in zahvaljujoč temu dialogu vemo, da se je sedaj eh, povečalo centralno omrežje proti Zahodnemu Balkanu. In eh, tako, da imamo sedaj tri te mreže, ki so prisotne posod eh, v Evropi. Da bi pa lahko uporabljali koridorje, potrebujemo reforme financiranja, glede na to, da obstajajo razlike med državami članicami in eh, tistimi, ki želijo članice šele poslati, kar pomeni, da potrebujemo pravni okvir in finančni okvir, da bomo lahko vse te koridorje učinkovito uporabljali. Hvala. Gospa, gospod Mamekins kolegice in kolegi. Evropska unija vsako leto sprejme veliko načrtov, programov in pobud na številnih področjih. Cilj je samo en, lepša prihodnost. Ampak kako lahko govorimo o tem, če otroci, torej naša prihodnost, še vedno živijo v revščini in trpijo zaradi socialne izključenosti. To velja za mojo državo, Latvijo. V Latviji je 35,3 odstotka ljudi in otrok ogroženih zaradi socialne izključenosti. To je največ v Evropski uniji. Več tisoč otrok ne hodi v šolo, sploh se ne vedo, kje ti ljudje so. Več pozornosti bi morali nameniti vrcem, predvsem pa družinski politiki. To še posebej velja za gospodarsko najšipkejše regije. Tam je zelo veliko razseljevanja in eh, v zadnjih letih so povečali dodatke za otroke, ampak to ne pomaga. Hvala. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Migrantski tokovi niso enakomerno porazdeljeni po državah članicah. Potrebujemo pošteno porazdelitev bremen. Bodimo pošteni. Zaradi sankcij proti Rusiji je Finska trpela bolj kot običajno. 400 milijan, milijonov evrov, toliko so izgubili finski kmetje. Kdo jim bo to nadomestil? Nihče. Nisem proti temu, da bi dvignili sankcije proti Rusiji, s tem bi poslali napačno sporočilo Kremlju, ampak podpiram pa enakomerno porazdelitev, če želite enakomerno porazdeliti breme glede migranskih tokov, moramo govoriti tudi o učinku ruskih sankcij. Kaj bi bil najboljši mehanizem za to? O tem želim govoriti. Hvala. Merci, Madame Parker. Gospa Parker. Hvala. Vsi smo slišali o tem, kaj se je zgodilo v Kölnu in druge, kjer so ženske napadli, napadali so jih migranti in begunci. Kako smo lahko to dopustili? Evropska unija izvaja Ženevsko konvencijo in tam je opredeljen begunec. Begunec je nekdo, ki ga preganja zaradi rase, veroizpovedi, nacionalnosti, članosti v socialni skupini ali političnega mnenja. Evropska unija pa je to razširila, oblikovala je svojo definicijo v okviru direktive o kvalifikacijah. To zdaj vključuje vse, ki bežijo pred oboroženimi spori na mednarodni ali na lokalni ravni ne samo tisti, ki se bojijo pregona. Evropska unija je torej odprla vrata številnim milijonom in leta 2015 je to pomenilo, da je v Evropo prišlo več kot milijon ljudi, večina je moških. Ta politika odprtih vrat kulturam, ki ženske obravnava kot drugorazrodne ljudi, pomeni, da smo vsi ogroženi. Hvala. Hvala, gospod Maletič. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Lokalne skupnosti imajo večkrat dobre ideje in predlagajo inovativne projekte, s katerimi želijo zagotoviti kakovost življenja eh, svojih prebivalcev po dostopnih cenah. Naprimer, zelen mestni prevoz, digitalizacija, inovativne tehnologije in nove storitve so del projektov, ki se pripravljajo. Velika težava pri realizaciji pa je pomankanje financiranja in pa neinformiranost o programih iz katerih bi lahko prišla finančna sredstva za te programe. Zato pozivamo komisijo, da skupaj z državami članicami pripravijo nove načine komuniciranja in informiranja in da se izkoristi nov st strateški sklad za ulaganje in pa vsi ustrezni skladi, s katerimi bi se lahko financiranje omogočilo lokalnim skupnostim. Sredstva obstajajo, ampak dobro strukturiranih projektov menda ni. In ravno zato je treba za tiste projekte, ki obstajajo, um, omogočiti boljše financiranje z boljšo, z boljšo informiranostjo o dostopnosti do teh sredstev. Hvala. Gospod Lopes. Gospa predsedujoča, pred Evropsko komisijo želim spregovoriti o nedavnih odločitvah, ki jih je eh, sprejela ljudska stranka v Španiji glede hidrološkega potencijala um, ehm, reke Ebro. S tem se je ogrozilo uh, kar veliko naravno območje in s tem bo prišlo do velikih negativnih posledic za širšo um, območje. Ta odločitev je bila sprejeta brez kakršnega koli posvetovanja z lokalnimi prebivalci in z strokovnjaki za porečje Ebra. Prav tako se ni upoštevala obstoječa zakonodaje, naprimer na področju kakovosti vode ali pa zaščite ptic. Zanima me, ali bo Evropska delegacija šla tja. Menda bo že prihodnji ponedeljek in to je treba v strani. Hvala, gospod Bogovič. <clears throat> po neuspešnem dvajsetletnem obdobju ko so koncesionarji v slovenskih državnih gozdovih poskrbeli predvsem za svoje žepe se je levosredinska slovenska vlada odločila da ustanovi državno podjetje ki bo zaposlovalo gozdarje sekače kupovalo traktorje gospodarsko opremo gradilo logistične centre z državnim denarjem in na trgu prodajalo les ustanovitev podjetja slovenski državni gozdovi je velika nevarnost za sistemska tveganja ko bo poslovanje državnega podjetja pod vplivom interesnih skupin medstrankarskih bojev in ponesrečenih kadrovskih rešitev hkrati pa se pojavlja nevarnost za sistemsko korupcijo. žal imamo v sloveniji že veliko takšnih primerov. državno podjetje bo z državnim denarjem in državnim poroštvom konkuriralo ostalim ponudnikom na trgu država tako stopa na tanek led vmešavanje v prosti trg na področje konkurenčnosti in se tako lahko znajde pod drobnogledom evropske komisije. potek koncesije državnih gozdovih bi lahko izkoristili za boljše gospodarjenje z državnimi gozdovi žal pa bo lahko postal ponor za davkoplačevalski denar. Spoštovana gospa predsedujoča, Severno morje ima potencial, da postane severna, severna naj, torej najbolj močno oziroma energetsko moče v Evropi. Če bomo ustvarili um, to, kar si želimo, bomo posledično ustvarili tudi nova delovna mesta, tudi za moje voljivce na severovzhodu Anglije. Nizozemsko predsedstvo sveta Evropske unije bi lahko ta potencial udejanilo. Prejšnji mesec sem skupaj s kolegi iz petih političnih skupin nizozemskemu ministru za gospodarstvo predstavili akcijski načrt za pridobivanje obnovljive energije v Severnem morju. Ta četrtek se bo eh, zgodil sestanek na visoki ravni zvezi s tem. In zato še enkrat pozivam vse zadevne ljudi, da eh, Severno more napravimo za um, energetsko najbolj močno regijo v celotni Evropski uniji. Hvala. Hvala. Gospod Šogor. Ja, mek, mek. Najlepša hvala. Pomagati je eh, treba vsem, ki pomagajo zmanjšati napetost in zato so tudi ustanoviteljice Evropske unije najprej ustanovile gospodarsko skupnost, eh, tudi zato, da bi se pomagalo državam Srednje in eh, Vzhodne Evrope. Ampak samo članstvo ni odpravilo eh, strahu, ki je obstaja, cela desetletja. Gospodarsko sodelovanje je pomembno, ampak potrebno je odpreti, odkriti dialog o občutljivih temah in treba je najti rešitve za obstoječe probleme. Tukaj mislim na zaščito etničnih manjšin. Te imajo pravico do svoje identitete, do dobrega življenja, imajo pravico do, en, eh, do enakih eh, pravic in do obstoja.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 ali veste, da norveški socialni sistem še vedno straja pri svojem nepravičnem pristopu, ko gre za financiranje določenih eh, držav v Evropski uniji, na primer Slovaške, Češke ali pa eh, Romunije. Navedem lahko primere ugrabitve otrok oziroma oduzema otrok eh, strani te organizacije, ki prihaja iz Norveške, iz civilizirane družbe. In to se dogaja na nezakonit način. Gre za zlorabe, do katerih ne bi smelo pri, prihajati. Po vsem svetu ljudje protestirajo proti praksam te organizacije. Državljani Evropske unije morajo jasno reči ne nezakonitemu poseganju v notranje zadeve naših družin. Evropska komisija mora to storiti, tudi država članica. Ker sem zadnji, ki je na toj na vrsti, bi se zahvalil vsem tolmačem in hvala za to, ker ste ostali z nami do te pozne ure. Lahko noč. Merci. Najlepša hvala, gospod. S tem smo res eh, končali eh, postopek HDI. Jutri pa začnemo ob 8.30 in o 14.30 do 23 in eh, dnevni red je objavljen na naši spletni strani. Prav eh, tako se tudi jaz zahvaljujem vsem tolmačom, ker so z nami ostali tako pozno.